Sedaj pa prehajamo na obrazložitve glasov. Najprej tiste obrazložitve, ki jih včeraj nismo uh, mogli opraviti, na to pa bomo nadaljevali s točkami z današnjega dne. tajtami za. Prva točka je predlog resolucije razmerje v sredozemlju in potreba po celostnem pristopu Evropske unije do migracij. Prvi besedo dobi gospod Luke za eno minuto. Izvolite. Ista Luke. Gospod Luke. The next speaker is uh, Miss. Naslednja je gospa Jill. Gospa Jill, beseda je vaša. Naslednja je gospa Ferrara. Izvolite. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Težave povezane z migracijskimi tokovi bi lahko lažje rešili, če bi Evropska unija celostno pristopala k reševanju teh vprašanj. Izogniti se moramo novim tragedijam v sredozemlju. Narediti moramo konec kriminalnim združbam, ki izkoriščajo obupanje ljudi. Spoštovati moramo človeško dostojanstvo in zakonodajo, še posebej uredbo iz Dublina. Hitro moramo rešiti prošnje migrantov, obene pa moramo nadzirati uporabo sredstev iz eh, azilnega sklada. To je bistvenega pomena. Ne sme biti več špekulacij o tovrstnih skladih in sredstvih. Obstaja povezava med političnimi krogi in organiziranim kriminalom. Migranti morajo vedno dobiti nekoga, ki jim bo prisluhnil. Evropska unija mora čim prej sprejeti ukrepe, s katerimi bo spremenila te razmere. Podpiram predlog resolucije. Naslednje gospod Šulce. Gospod predsedujoča, kolegice in kolegi. Težave s begunci v sredozemlju so vedno večje. Vojna islamske države v Siriji in v Iraku pa tudi krhko gospodarsko stanje vedno več ljudi prisiljuje, da bežijo v Evropo. V Siriji zadeve spremljam, zato ker sem član delegacije iz Mašreka. Pomagati moramo tem ljudem, še posebej na kraju samem, ampak tudi tistem, ki so v Evropi. Celo pomembno je, da vse države članice storijo vse, kar lahko po svojih močeh. Tako je napisano tudi v členu 80 pogodbe o EU. Zato je treba pošteno porazdeliti obremenitve zaradi begunskih tokov, kajti drugače bo to nepošteno do naših ljudi. Zato pozivam komisijo, da to upošteva pri pripravi begunske politike in da sprejme ustrezne ukrepe. Hvala. Next... Najlepša hvala. Naslednja je gospa Džufrida. Grazie, prezidente. O... Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Podprla sem resolucijo. Obravnavamo namreč še en pomemben korak, majhen, ampak vseeno pomemben korak na poti k reševanju vseh težav migracij. Ne moremo še naprej dovoljevati, da se dogaja to, kar se dogaja vsak dan. Ne smemo izgubiti priložnosti, da ponovno pozovemo k ukrepom. Spoštovati moramo človeške človekove pravice, italijanske sile in projekt Mare Nostrum namreč niso dovolj. Prevzeti moramo odgovornost, ampak prevzeti jo moramo vsi. Frontex mora imeti vlogo uh, ukrepanja v Italiji na Lampeduzi in drugot. Odpirajo se nove zakonite možnosti za migrante zagotoviti moramo tudi pomoč državam izvora. Najlepša hvala, gospod Sebastija. Kirenta. Hvala. Glasovali smo za to rezolucijo, zato ker na dramatičen način doživljamo eh, tragedijo migrantov, ki prečkajo sredozemlje. Sam eh, prihajam iz Valencije, eh, torej ob sredozemlju in zastopam tudi predstavnike iz Andaluzije in Sevte in Melilje, kjer dnevno doživljajo to tragedijo. Eh, všeč nam je ta resolucija zato, ker eh, povdarja globalni pristop eh, ne samo do migracij, ampak do celotnega tega področja. Evropska unija mora imeti ustrezno in celovito politiko do držav, iz katerih prihajajo ti ljudje. Zdaj je čas, da pregledamo svojo politiko sodelovanja. Samo ta politika lahko podpre izvorne države teh revnih ljudi. Eh, in samo na tak način bodo lahko izboljšali eh, svoje prihodne življenje. Na ta način bomo tudi preprečili, da bi se ti tokovi krepili še vnaprej. Hvala. You, Najlepša hvala. Naslednja je gospa Arnotu. Gospa predsedujoča, kolegi in kolegice, kot kolegi iz eh, nacionalne fronte, sem glasovala proti tej resoluciji, ki ne rešuje bistvenih vprašanj uh, masovne migracije. Sprašujemo se, če je Evropska unija pripravljena, da nadzira eh, tako morsko kot tudi celinsko mejo. Mislim, da ne. Odkar je začel veljati šengenski sporazum, je Evropska unija padla pri vseh izpitih. Veliko je nezakonitih migrantov na jugu Evrope, na to pa potujejo v druge države, tudi v Francijo. Vsak mesec skoraj uh, tisoč migrantov prečka mejo blizu uh, Nice. Šengenski sporazum uh, moramo odpraviti, tako da bodo države članice imele ponovno nadzor nad lastnimi mejami. Najlepša hvala. Naslednja je gospa Pagaza Urtundua, ki je ni v dvorani prav. Naslednja je gospa Matera. Tudi nje ni v dvorani. Pa poglejmo, če je tu še kdo drug. Gospa Mlinar. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Resolucijo o razmerah v sredozemlju in eh, o rešitvi probleme z preseljevanjem sem podprla. Tak pristop je edini pravi način za to, da se odzovemo na izzive, ki jih ima Evropska unija na področju priseljevanja. Migracijski tokovi so strukturni problem v Evropski uniji. Nadzor na zunanih mejah in azilna politika imata veliko vpliv na človekove pravice, migrantov in migrantk, razmere v sredozemlju pa nas na to seveda vedno znova opozarjajo. Zato potrebujemo novo strategijo za legalne migracije. V zvezi s tem priporočam predlog avstrijske vlade, da bi na, osnovu, na osnovi solidarnosti porazdelili pritiske. Hvala. Najlepša hvala. Gospa Tomašič. She's not here, ma. Nije, prav. Gospa Kiniči. Grazie, presidente. È e ormai... Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Sedaj vsi vemo, da moramo vprašanja migracij obravnavati horizontalno in koordinirano. Preprečiti moramo glavne razloge migracij, vojne, revščino in podobno v državah izvora. Takoj moramo rešiti življenja tistih, ki eh, tvegajo, in dajo svoje življenje na črto med življenjem in smrtjo. Pozvali smo k tem ukrepom znotraj revolucije, ki smo jo sprejeli. Biti moramo celoviti, to je pomemben korak naprej, ni še celovit, ampak to je največ, kar lahko Evropski parlament naredi za to, da pospeši sprejemanje teh ukrepov, da pozove k prioritetnim ukrepom in da pozove komisijo in države članice, da sprejmajo to vrstne ukrepe. Zato sem podprla to resolucijo. Hvala naslednje, gospod Stehovski. Um, uh... Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Rad bi povedal naslednje. Izpostavil bi, bi zelo pomembno točko. Oktober 2013 je Evropski parlament sprejel resolucijo o migracijskih tokovih v Evropski uniji. Na to je vzpostavil svet eh, delovno skupino za to področje, h kateri je prispevala tudi komisija. Pozdravljam to resolucijo. V številnih vidikih namreč sprejema kompleksen pristop za reševanje kompleksnih vprašanj, in ta pristop lahko podprejo vse države članice. Moja želja za naslednjo, naslednje leto je, da poiščemo rešitve, ki jih lahko podpremo mi demokratične stranke v Evropskem parlamentu. Če mi demokrati ne bomo govorili o uh, imigraciji, bomo to temo prepustili populistom in nacionalistom. To ne bo pomagalo. Hvala in eh, srečen Božič vsem. Hvala, gospod Stehovski. Naslednja je gospa Moreti signor presidente onorevoli colleghi najlepša hvala gospa predsedujoča kolegi in kolegice rada bi izrazila zadovoljstvo z glasovanjem ki je potekalo včeraj potrebujemo celovit pristop danes se soočamo s številnimi težavami in tragedijami v sredozemlju zato potrebujemo celovit pristop vse države članice morajo na svoja pleča prenesti določeno mero odgovornosti za to, da bomo lahko v prihodnje ustavili to vrstne tragedije. Potrebujemo konkretne ukrepe. Pogledati si moramo izvor vseh teh težav. Najti moramo nove zakonite možnosti za migrante. In do teh lahko pridemo zgolj s pomočjo sodelovanja s tretjimi državami. Sredozemlje ne sme postati pokopališče pokopališče neznanih obrazov. To je zelo nujna tema. Vsi se moramo zavedati dejstva, da države v sredozemlju same ne morejo rešiti teh težav. Hvala. Hvala, kolegi. Zdaj pa prehajamo na poročilo gospoda Maminkinsa. Prvi dobi besedo gospod Jurek. Dziękuję pani przewodnicząca. Hvala, gospa predsedujoča. odločili smo se, da sklenemo ta sporazum z Gruzijo. Sam sem glasoval za, kajti vse, kar podpre suverenost neke države po padu Sovjetske zveze, bi morali podpirati. Moram pa protestirati proti dejstvu, da Gruziji usiljujemo, uh, ideologijo homoseksualnosti. Na tisoče prebivalcev Tbilisija je protestiralo proti temu. Gruzijo uh, kritiziramo zaradi uh, homofobnosti, ampak to je napad na uh, stališče države, da se sama odloči glede tega. Uh, Torej, glasovali smo tako, kot bi glasovali tudi ustanovni očetje EU. Hvala. Naslednji eh, govorec je gospod Pospišil. Ja, jako poslanec eh, z České Hvala, gospa predsedujoča. Eh, sam sem poslanec z Češke, iz postkomunistične države, kjer smo imeli tragične izkušnje s Sovjetsko zvezo in zato pozdravljam da smo danes eh, podprli in sprejeli sporazum z Gruzijo. Ta država je bila včasih v Sovjetski eh, zvezi in je pod vplivom Rusije še danes. Eh, zdaj pa skuša bolj uveljaviti demokracijo. Ta resolucija se mi zdi zelo pomembna. Ključnega pomena je, da politike Evropske unije podpirajo nekdanje komunistične satelite torej satelitne države in da jim pomagamo, da postanejo države, kjer uh, imajo vladavino prava in demokracijo. Pred kratkim smo podprli Moldavijo, zdaj podpiramo Gruzijo in upam, da bo ta sporazum koristil uh, gruzijskemu prebivalstvu, ko bodo razvijali vladavino prava in demokracijo v svoji državi. Uh, Veseli me, da uh, imamo politiko, ki se osredotoča na razvoj uh, demokracije v vzhodnji Evropi in v delih Azije. Hvala. Gospa Ždanoka je naslednja. Gospa predsedujoča, uh, sama sem glasovala proti, kajti ta resolucija vnaša uh, uh, razkorak, vnaša nasprotje. Uh, Eh, imamo tri države v Južnem eh, Kaukazu, ampak ta predlog je ponižujoč. Eh, tukaj bi si morali prizadevati tudi za boljše odnose z Armenijo in Azerbajdžanom. Južna Osetija in Abhazija sta omenjeni kot okupirani območji. Rusijo pa pozivamo, da prekine svojo okupacijo teh območij čeprav vsi vemo, da se je konflikt začel z gruzijskim napadom. Torej, te trditve sploh niso z ničemer podprte. In mi naj bi širili blaginjo v teh državah, ampak jaz v to močno dvomim. Hvala. Next speaker, Peter Jarr. Naslednji govorec Peter Jar, izvolite. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Glasoval sem zato, ker je to začetek in, kako sem rekel, je to tudi zgodovinski trenutek. Svet lahko izboljšamo z trgovino, z medsebojnim spoštovanjem in z spoštljivim odnosom drug do drugega in z zaupanjem. Za mene je to ukrep, ki bo izboljšal zaupanje. Država bo tako dobila alternative in eh, svet bo tako malo boljši. Zato je, po mojem mnenju, to podlaga za nadaljne sporazume, ki jih bomo sklepali. Tako bomo lahko širili svoje politične in gospodarske vrednote zunaj iz Evropske unije. In uh, zato, ker smo glasovali za, mislim, da smo naredili nekaj dobrega. Hvala. Thank you, Mr. Ja. Yeah. Hvala, gospod Jar. Naslednji govorec je gospod Henen. Hvala, gospa predsedujoča. Ne bi eh, smeli eh, dovoliti, da nas eh, kriza v Ukrajini zaslepi eh, pri drugih državah. Tukaj država Rusija še vedno okupira del suverene eh, sosednje države Gruzije, ampak tukaj ne gre samo za ozemlje. Eh, ne gre za priključevanje ozemlja, ampak je tukaj v igri nekaj več. In uh, to je konflikt, uh, do katerega je prihajalo v celotni sovjetski uh, zvezi med uh, tistimi, ki so se usmerili bolj slovansko uh, in tistimi, ki so se usmerili proti Zahodu. Med tistimi, ki želijo demokracijo in tistimi, ki želijo avtokracijo. Mm, vendar pa se mora država sama odločiti. Eh, prebivalstvo v Gruziji mora sprejeti to odločitev, enako kot Ukrajinci. Ampak, če eh, se usmerijo proti Evropski uniji, proti liberalnim vrednotam, potem je naša dožnost, da jih podpremo. Eh, nikoli ne bi smeli dovoliti, da orožje prevlada nad argumenti. Hvala. Gospod Wolf je naslednji. Hvala, gospa predsedujoča. Ta parlament je še enkrat glasoval za resolucijo, ki bo vodila v povečan neokolonializem Evropske unije. Eh, in tukaj so zmagali tisti, ki podpirajo imperializem. In eh, temu bi se lahko smejali, če ne bi bilo to resno mišljeno. V mojem volivnem okrožju imamo mesto, kjer eh, bo na tisoče ljudi imelo težave z ogrevanjem doma. Eh, z iskanjem hrane, hodili bodo v javne kuhinje. Eh, tukaj pa zdaj parlament želi vzeti denar in ga eh, prepustiti diktatorjem in birokratom v Gruziji. Iz ust mojih državljanov in mojih voljivcev jemljete hrano in denar za to, da ga dajete drugam. In v moji stranki UKIP ne verjamemo v evropski imperializem, ne verjamemo, da lahko revnim vzamete denar zato, da ga daste bogatim, ne verjamemo, da bi ljudje, ki so revni, morali imeti eh, težave eh, za božič, zato da bodo eh, lahko imeli božič v Gruziji. Next speaker, Sean Kelly. Sean Kelly je naslednji. Zelo me veseli, da je bila ta resolucija sprejeta. Sam sem jo podprl in moja skupina tudi. Mislim, da je to zgodovinski dan. Ključnega pomena je, da sta bila z nami tudi eh, sedani predsednik in nekdani predsednik in da sta videli, kako je velika večina tega parlamenta glasovala za eh, sporazum. Nekateri se ne strinjajo, ampak eh, do tega imajo pač pravico, kajti tukaj imamo demokracijo. In, Če Gruzija želi izvajati svojo demokratično eh, pravico za to, da se usmeri na zahod in se ne pusti uh, izsiljevati vzhodu, potem to moramo omogočiti. In uh, v parlamentu smo pokazali svojo željo in pripravljenost zagotoviti, da bodo vsi ljudje lahko odločali po svoje, sprejemali svoje odločitve, da bodo vlade svobodne in mi bomo to podprli. To je dober dan za Gruzijo in tudi za Evropsko unijo. Hvala hvala gospod kelly zdaj pa še eno poročilo eh, gre za priporočilo gospoda mamikinsa o pridružitvenem sporazumu z gruzijo prvi besedo dobi gospod pospišil paní prezidentko já jsem svůj postoj již vyjádřil hvala gospa predsedujoča že v prejšnjem prispevku sem povedal svoje mnenje, zato naj povem samo še eno stvar. Dobro je, da v tem sporazumu niso zajete samo gospodarske teme, da se ne ukvarja samo z eh, carinami in prosto trgovino, ampak da se osredotoča tudi na izgradno vladavine prava v Gruziji, da si prizadeva za krepitev področji, kot so recimo javna naročila in drugo. Eh, sam sem nekdani pravosodni minister z eh, Češke in vem, da pridruževanje z Evropsko unijo ni povezano samo z gospodarstvom, ampak tudi z drugimi temami, naprimer z izgradno vladavine prava in demokratične družbe. Eh, to vsebuje tudi ta sporazum in to podpiram. Pa še gospod Kobran za zaključek. Glasoval sem proti temu sporazumu z Gruzijo. Evropska unija uh, gradi svoj imperij in se umešava v nekdanjo Sovjetsko zvezo in to je povzročilo krizo v Ukrajini. Nisem zadovoljen eh, s tem. Evropska unija se zdaj umešava tudi v Gruzijo s tem pridružitvenim sporazumom. Gruzija je leta 2008 bila v vojni z Rusijo. Stranka UKIP meni, da eh, tukaj Evropska unija spet spodbuja nek konflikt padle so cene nafte in eh, padla je vrednost rublja. In Rusija eh, je zdaj v nekem radljivem eh, stanju, zato je zelo nemodro provocirati gospoda Putina, ki ima več tankov kot cela Evropska unija. Gospa. Ashton je eh, nevarna amaterka, eh, eh, tako imenovana zunanja ministrica EU in eh, ona eh, tudi spodbuja take konflikte. Eh, nočemo, da se leto 1914 ponovi leta 2014 eh, z izgradno imperija EU. To, je zelo nemodra poteza, namreč da uh, provociramo ruske uh, veljake. Dragi kolegi, uh, zapisnik bomo.